morning to everybody. Dear Dobro jutro vsem, kolegi in kolegice. Začeti moramo z današnjo jutranjo sejo. Čaka nas osnutek eh, mnenja o zagotavljanju nadaljne makrofinančne pomoči Ukrajini. Aha, okay, before that. So we have first of all adoption of a... No, najprej moramo sprejeti dnevni red. Če ni komentarjev, je dnevni red sprejet. Nimam sporočil predsedujoče. Če imate kakšne komentarje na zapisnike, lahko podate. Če komentarjev ni, bodo zapisniki sprejeti do konca seje. Sedaj pa glasovanje, predlog sklepa Evropske parlamenta in sveta o zagotavljanju nadaljne makrofinančne pomoči Ukrajini, predlog sklepa 27, Schaffhauser, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjen. Personembe 29, Schaffhauser, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Personembe 30, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 32, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 33 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 34 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 43, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 44, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 47, kdo je za, proti. Gospod Tenek pravi, da bi morali glasovati v svežnju vseh teh predlogih spremembe. No, tega ne bomo naredili za vse, za vse, gospa predsedujoča, pravi gospod Henek. Ne od 47 do 54. Od 47 do 54. Kdo je za, proti, vzdržani, vsi so zavrnjeni. Sedaj pa pet. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Šest. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sedem. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 8, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 10, kdo je za, 9, se upravičujem. 9, šolc, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Ne, sprijet, se upravičujem. Želite, da preverim? Ne, sprijeto je. 10 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 11, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, 12 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 13, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, 14, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, 15, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, 15, Na to pa lahko skupaj glasujemo o 16 do 19, od 16 do 19, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeni. Na to pa kompromis 1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 22 do 24, 22 do 24 naenkrat, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeni so. Na to pa kompromis 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. predlog spremembe 4, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. No, glasovati moramo še o eh, nekaj predlogih spremembe v začetku. Glasovalnega seznama 28, Karver. To smo preskočili, namreč pravi predsedujoča. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 31 šolc, kdo je za, proti, vzdržani. Še enkrat, glasujemo o 31 šolc, kdo je za. Na začetku se znamo, na prvi strani. 31. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet in pa še 35, tudi to smo preskočili, se upravičujem, pravi predsedujoča. 35 karver, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sedaj pa končno glasovanje. Elektronsko. I have problem with this plus. Okay. Er oh, ja, ja, Konec glasovanja. Sprejeto. Gospod Galer se upravičuje za odsotnost. O tem dosegu govori v odboru eh, INTA. Gospod eh, Valesa poskuša doseči eh, kompromis o skupni izjavi parlamenta, komisije in sveta. Gospod Galer pa je član uradne delegacije, ki je na obisku v Južni Afriki v tem trenutku. Nadaljujemo. sedaj pa glasovanje o poročilu gospe Nikolaj. Gre za priporočila svetu, komisiji in Evropski službi za zonanje delovanje glede pogajen o no-, celovitem sporazumu med Evropsko unijo in Azerbajdžanom. Če želimo zagotoviti dosledna stališča, potem je treba upoštevati, da smo to poročilo pripravljali v skladu s poročilom Tokeš, ki se nanaša eh, na sporazum med Evropsko unijo in Armenijo. O eh, tem bomo glasovali po eh, tem poročilu. 268 predlogov sprememb je bilo vloženih, veliko se je nanašalo na konflikt v Gorskem Karabahu in številni eh, so popolnoma enaki, gre za enake obeseditve. Spomnila bi rada na to, da gre za odnose med Evropsko unijo in Azerbajdžanom in ta odbor ni idealno mesto za to, da vedno znova izpostavljamo vse vidike tega konflikta. Predsedujoča izpostavlja eh, tudi poskuse za eh, kompromis, ki bi bil sprejemljiv za obe strani. Na ta način bi izpostavili ustrezno sporočilo tega eh, poročila in sicer prioritete odnosov med Evropsko unijo in Azerbajdžanom. Sedaj pa glasujemo, predlog se nam je 40, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 5. Želite preveriti prav, preverjamo predlog spremembe 40 elektronsko. Štirideset. Preverjamo predlog spremembe štirideset. Konec glasovanja. Zavrnjenje. Nadaljujemo kompromis 5. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejet. Kompromis 6. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejet. Kompromis 7. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 8. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 9. Za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 10. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 11. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 12. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 13. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 14. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet kompromis 15, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa 1 nič 7, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Bomo preverili, preverimo predlog spremembe 107, 1 nič 7. Konec glasovanja. zavrnjen. Nadaljujemo s kompromisom 16. Kdo je za? Osemindvajset glasov je bilo za, triintrideset pa proti, zato je predlog spremembe zavrnjen. Malce prehitri smo bili. Kompromis šestnajst, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis sedemnajst, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet sprejet. Kompromis 18, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 19, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 20, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 21, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 22, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Sprejet. Kompromis 23, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Kompromis 24, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Kompromis 25, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Na to pa kompromis 26. Ne, najprej ustni predlog spremembe 1. Ustni predlog spremembe 1, se upravičujem, pravi predsedujoča, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Kompromis 26, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 27, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 28, za, proti, vzdržani, sprejet. To ni tako težko. 29, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 30, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Na to pa 259, šolc, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Bomo preverili prav. Šolc 259. Konec glasovanja. Sprejet. 32 glasov za, 28 glasov proti. Prav sem imela. Hvala. Nadaljujemo. Kompromis 31. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejet. Kompromis 32. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejet. Kompromis 33. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejet. In na to vodne izjave. Kompromis 2. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 28. Nikolaj. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejet. Nisem pripričana, preverili bomo, preverimo predlog spremembe 28. Konec glasovanja. Sprejet. 42 glasov za, 22 proti. Kompromis 3. Kdo je za, proti, vzdržani. Sprejet. To je omaknjeno na to 35. Kdo je za? proti, vzdržani. Lahko prosim, dvigujete roke. Glasujemo o 35. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 4. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Na to bo predlog sprejem 39. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Preverili bomo, preverjamo predlog se ne med 9 in 30. Konec glasovanja. Zavrnjen z enim glasom razlike. Sedaj pa navedbe. Skupaj o 1, 2 in 3, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeni so kompromis ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, na to predlog spremembe šest in sedem, za, proti, vzdržani, sprejeta. Nisem bila pripričana, ampak sprejeta. Osem in devet skupaj, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjena. Deset, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Gospa Zovko, čestitke. Na to pa 11. Kdo je za, proti, vzdržani? Bomo preverili. Prav, preverjamo 11. Konec glasovanja. Sprejet. Zelo jasno, zakaj ne dvigujete roke? na to 12 in 13 skupaj. 12 in 13 skupaj, kdo je za, proti, vzdržani. Spet bomo preverili, preverjamo 12 in 13. Konec glasovanja. Zavrnjena sta. Naslednji so 14, 15 in 16 skupaj. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeti so. 17, 18 in 19. Ne, ne, ne, ne, se popravlja predsedujoče. 17, kdo je za, proti, vzdržani, preverjamo prav, bomo preverili 17. Nihče ne dviguje rok. Konec glasovanja. Sprejet. 18, Gomeš, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 19, kdo je za, proti, vzdržani, ni bilo jasno. Preverili bomo 19. Nihče ne dviguje rok, pravi predsedujoča. Konec glasovanja. Sprejet. Hvala, prosim, dvigujte roke. Sedaj pa 21, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjen. 22. Kdo je za, proti, vzdržani. Želite preveriti 21? Prav, preverili bomo predlog spremembe 21. preverjamo 21. Castaldo in Corao. Konec glasovanja. Neverjetno, neverjetno, 61 glasov za. Hvala. Glejte, če ne dvigujete rok, potem bomo vedno morali preveriti. 22 lopež, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 23, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 24, kdo je za, proti, vzdržani, preverili bomo 24. Konec glasovanja. Zavrnjen. Zavrnjen.

sedaj pa celoviti in okrepljeni sporazum o partnerstvu med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Armenijo na drugi strani. Elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednja točka, številka 7, če se ne motim, gre za spremljajočo resolucijo k soglasju o celovitem in okrepljenem partnerskem sporazumu med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Armenijo na drugi strani. Predlog spremembe 14, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 15. 15, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 16, za, proti, vzdržani, zavrnjen. 17, za, proti, vzdržani, bomo preverili 17. Ni bilo jasno. Konec glasovanja zavrnjen. Kompromis ena. Kompromis ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Ustni predlog spremembe je tri. Za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis dve, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. kompromis 3, kdo je za, proti vzdržani, sprejet, kompromis 4, kdo je za, proti vzdržani, sprejet, kompromis 5, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 40, Carver, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjen. 41, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjen. Kompromis 6, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. 53, kdo je za, proti, vzdržani, za, bomo preverili. Bomo preverili, tako da bo gotovo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 55, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 56, kdo je za, proti vzdržani zavrnjen, 57, kdo je za, proti vzdržani zavrnjen, 58, kdo je za, proti vzdržani zavrnjen, 59, kdo je za, proti vzdržani zavrnjen, 60, kdo je za, proti vzdržani zavrnjen. Kompromis 7. Preverimo, ok, preverili bomo 60. Konec glasovanja. prav sprejet, ampak dvigati morate roke. Sodelovati morate, kolegi in kolegice. Kompromis 7. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejet. Kompromis 8. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejet. Kompromis 9. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 73. Ne, to je brezpredmeten. Kompromis 10, eh, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 11. Preostrembe 73 je brezpredmeten, kolegi. Kompromis 11, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa ustni predlog spremembe 1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa 90 šolc, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 93, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Želite preveriti prav? Če ne dvigujete, ne dvigujete rok, potem bomo morali preverjati. Konec glasovanja. Sprejeto. Nadaljujemo 12, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 13, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Ustni predlog spremembe 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 14, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa uvodne izjave. 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 9, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 10, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet kdo je za, proti vzdržani, sprejet, 11, kdo je za, proti vzdržani, sprejet, 12, no, o tem bi lahko glasovali v svežnju, za, proti vzdržani, sprejet, 13, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Sedaj pa navedbe, 1, kdo je za, proti vzdržani, preverjamo prav. Nihče ne dviguje rok. Pa preverimo konec glasovanja, sprejet. Številka dve, kdo je za, proti, vzdržani, preverili bomo. Preverimo številko dve. Konec glasovanja, zavrnjen. Tri, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 4, kdo je za, 4 in 5 skupaj, ker sta enaka. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjena sta. Prav, če ne dvigujete rok, bomo pa preverili. Preverjamo 4 in 5. 4 in 5 preverjamo. Konec glasovanja. Najverjetno, zavrnjena. 7. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 7. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Želite preveriti? Pravo, preverili bomo 7. Preverjamo 7. Konec glasovanja. Sprejet. Končno glasovanje, elektronsko glasovanje o eh, osnutku resolucije. Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino. Sedaj pa točka številka 8, kibernetska obramba. poročevalec je bil Urma Spajet, mi pa se bomo kar lotili glasovanja. 106, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 107, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 108, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 109, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 112, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 10. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 118, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 119, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 120, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 11 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 12, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Na to pa predlog spremembe 138, danžan. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 13, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Zato bo predlog spremembe 151, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 154, karver, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. 155, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. 156, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. 158 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen 159, McAllister kdo je za, proti, vzdržani, sprejet 160 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet 161 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet 162 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet sprejet 163, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet 164, kdo je za, proti, vzdržani, preverimo, preverimo 164. Mislim, da je bil sprejet, ampak nisem pripričan. 164. Konec glasovanja. Sprejet. 165, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjen, 166, za, proti vzdržani, zavrnjen. Preverjamo prav, preverili bomo 166. Vsi spijo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 14, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 173 za, proti, vzdržani, sprejet. 174, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 175, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 176, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 178, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 15 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 16, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 188, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 190, za, proti, vzdržani, zavrnjen. 191, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 92 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 193 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kaj pravite? A, ta je brezpredmeten, se upravičujem. Sto dvaindevetdeset smo sprejeli, sto triindevetdeset je brezpredmeten, sto Eh, enako velja za 194, kar pomeni, da smo pri 196 glasovanju po delih. Prvi del. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Bomo preverili prvi del 196. Preverjamo prvi del 196 elektronsko. Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa drugi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Po mojem mnenju. 197. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 199. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet.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 vzdržani sprejet. Kompromis 22, kdo je za, proti vzdržani sprejet. 234, kdo je za, proti vzdržani zavrnjen. 235, kdo je za, proti vzdržani zavrnjen. 236, kdo je za, proti vzdržani zavrnjen. 237, kdo je za, proti vzdržani zavrnjen. 238, donžon. Kdo je za, proti vzdržani zavrnjen vzdržani, sprejet 239, o tem ne glasujemo, gre za jezikovni predlog sprembe, na to 240, od tega, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet 241, za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 23, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 24, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 25, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa fotiga 267, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 268, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 269, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 270, kdo je za, proti, vzdržani. Predlagam, da preverimo fito. 270. Konec glasovanja. Sprejet. Hvala. 271. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejet. Kompromis 26. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejet. 277. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejet. 278. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejet. 279 za, proti, vzdržani, zavrnjen, če se ne motim. Bomo preverili. Preverjamo boštinaru. Nihče ne dviguje rok. Ah, ja. yeah. Uh, Konec glasovanja. Your... Sprejet, prosim, da dvigujete roke, kolegi in kolegice. 280 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 27, kdo za proti vzdržani. Želite preveriti? Preverjamo 280. Prav, 280. Preverjamo elektronsko. 280. Uh, Pet članov oziroma članic odbora še ni glasovalo. Prav, konec glasovanja sprejet. Sprejet, kot sem rekla. Kompromis 27 bilo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 28 za, proti, vzdržani, sprejet. 295 za, proti, vzdržani, sprejet. Ustni predlog spremembe 2, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Ne? Zavrnjen. Ustni pregled se nam je tri, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 29, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Sedaj pa 305, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Ha. 306, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 307, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 308 za, proti, vzdržani. Bomo preverili, preverjamo 308. Konec glasovanja. Sprejet. Nekateri očitno ne glasujete. 309 je brezpredmeten, 310, kdo je za, proti, vzdržani, bomo preverili, preverjamo 310. Ne, 309 je bil brezpredmeten, 310, preverjamo 310. Konec glasovanja. zavrnjen. 311 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 312 kdo za, proti, vzdržani. Ni jasno. Preverili bomo 312. Konec glasovanja zavrnjen. 313 glasa proti vzdržani sprejet. 314 kdo je za, proti vzdržani sprejet. 315 kdo je za, proti vzdržani sprejet. 316 kdo je za, proti vzdržani zavrnjen. Kompromis 30 kdo je za, proti vzdržani sprejet sprejet, sedaj pa predlog spremembe 325. Želite glasovati skupaj? No, naj pogledam. Od 325 do 332. Se strinjate? Ne. Prav, če se ne strinjate, potem moramo nadaljevati posamično. 325, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 326, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 327, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, sprejet. 328 kdo je za, proti vzdržani, sprejet. 329 kdo je za, proti vzdržani, sprejet. 330 kdo je za, proti vzdržani, sprejet. 300. Želite preveriti? Prav, 330 preverjamo. Konec glasovanja. zavrnjen. 331, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 332, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 333, fotiga. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 334, za, proti, vzdržani, sprejet. 335, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet sprejet. 336 za, proti vzdržani sprejet. 337 za, proti vzdržani zavrnjen. 338 za, proti vzdržani sprejet. Sedaj pa uvodne izjave 7. Želite skupaj glasovati od 7 eh, do 11. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Čestitke, gospod Kelam. Kompromis ena, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Kompromis dve, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Sedaj pa vodna izjava AA. 23, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. 24, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjen. 25, kdo je za, proti vzdržani, Zavrnjen. Prosim, dvigujte roke, bomo preverili 25. Preskrbi. Ampak, če ne dvigujete roke. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala. Sedaj pa 26. Kdo je za? Proti? Ustržani? Sprejeto. Kompromis 3. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 38. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejet. Kompromis 4. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 50. 50 se upravičujem, fotiga. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejet. 51. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejet. Kompromis 5. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 54 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 55 za, proti, vzdržani, sprejet, po mojem mnenju. 56 je brezpredmeten, 57 ne, glasujemo o 56 za, proti, vzdržani, sprejet. No, bomo morali preveriti, nisem prepričana. 56, preverjamo. Konec glasovanja. Sprejete. 57 za, proti, vzdržani. Lahko dvigate roke, prosim. 57 za, proti vzdržani zavrnjen. 58 za, proti vzdržani zavrnjen. 59 za, proti vzdržani sprejet. 60 za, proti vzdržani zavrnjen. 61 za, proti vzdržani sprejet. 62. Ne, 63. Kdo je za, proti vzdržani sprejet. 65. Kdo je za, proti vzdržani spred. 66 za proti vzdržani spred, 67 za proti vzdržani spred, 68 bomo preverili, prav preverjamo 67. Lopez iz Turis White. 67, preverjamo. Konec glasovanja zavrnjen. 68 za, proti, vzdržani, sprejet. 69 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 70 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 6, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 75 za, proti, vzdržani, sprejet. 76 za, proti, vzdržani. Gomeš, bomo preverili. 76 preverjamo 76. Konec glasovanja. Zavrnjen. 77 za, proti, vzdržani. Zavrnjen. 78 za, proti, vzdržani, sprejet. 79 za, proti, vzdržani, sprejet sprejet. Kompromis 7, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 8, za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa 87, ne, ta je bil umaknjen, se upravičujem, kompromis 9, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 102, pa je, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 103, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 104 za, proti vzdržani, sprejet, 105, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Navedbe. Ustni predlog spremembe številka 1, poročevalec. Za, proti vzdržani, sprejet, sedaj pa predlog spremembe 1, šake pajet in tako naprej. Za, proti vzdržani, sprejet. 2. Predlog spremembe 2, kdo je za, proti vzdržani. Sprejet. 3. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejet. 4. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejet. 5. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejet. 6. Za. Proti vzdržani. Sprejet. Sedaj pa končno glasovanje o besedilu z izglasovanimi spremembami elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Najlepša hvala. Sedaj pa gremo na deveto točko. Gospod Kuzo. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Rad bi vam samo sporočil, da bomo v imenu skupine GUE uložili svoje lastno manjšinsko poročilo.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 We had change on the panel. Uh, now, uh, Sedaj gremo na odnose EU-NATO. Poročevalec je gospod Pasko. Začenjamo s glasovanjem. Kompromis 5. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 1, 1, 5, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1, 1, 6, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1, 1, 7, 1, 1, 8, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1, 1, 9, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 120 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverili bomo predlog številka 120. I close the vote. Konec glasovanja. Sprejeto. Če ne dvigujete rok, bomo morali preverjati. 121 za, proti, držani, sprejeto. Kompromis 6 za, proti, držani, sprejeto. 133, gospa Alija Marij, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 7, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 147, lahko sem, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Ne? Želite, da preverimo? V redu. 147 preverjeno. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Schaffhauser 148, 149. Tukaj gre za črtanje, kdo za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 150, kdo za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 151, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 152, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 153, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 154, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. 155, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Zavrnjeno. 156 za, proti, vzdržani, sprijeto. Preverjamo. 156. I close the vote. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 157 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 158 to je za, proti vzdržani, sprejeto. 159 to je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 160 to je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 161 to je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 162 to je za.

sprejeto. 172 za proti vzdržani zavrnjeno, 173 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 10 za proti vzdržani sprejeto. 182 je bil umaknjen, kompromis 11 za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa 196 za proti vzdržani zavrnjeno. 197 je za, proti držani, zavrnjeno. 198 je za, proti držani, zavrnjeno. Preverili bomo Kastaldo, 198. I close the vote. Konec glasovanja. Hm, zavrnjeno. Nažalost ostala. Tukaj sem imela prav 199, to je za, proti, zdržani. To bomo preverili. Preverili bomo 199. Če ne dvigujete rok, pač moramo preveriti. <laughs> Konec glasovanja. Z veliko večino sprejeto, kompromis 12 za, proti, vzdržani sprejeto. 116 za proti Žani zavrnjeno. 217 za proti vzdržani sprijeto. 218 za preverili bomo. 217. Vedu. Preverjamo. Ah, why don't you vote? Glasujte, prosim. Še dva manjkata. <laughs> I close the vote now. Konec glasovanja. Sprejeto. 218 do za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 219 do za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 13 do za, proti, vzdržani. Sprejeto. 228 do za, proti vzdržani, zavrnjeno 229 do za, proti vzdržani, zavrnjeno 230 do za, proti vzdržani, zavrnjeno 231, 232 do za, proti vzdržani, sprejeto. To bomo preverili 231, 232, ni namreč jasno. Še dva manjkata. V redu, konec glasovanja. Vidite, zavrnjeno. Ker dva nista glasovala, kompromis 14. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 242 do za, proti vzdržani, zavrnjeno, 243 do za, proti vzdržani, zavrnjeno, 244 do za, proti vzdržani, zavrnjeno, 245 do za, proti vzdržani, zavrnjeno, 246 do za, proti vzdržani, zavrnjeno, 247 do za, proti. Še enkrat, 247 do za, proti, držani, zavrnjeno to bomo preverili. 247. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Schaffhauser 248 do za proti zdržani zavrnjeno, 249 do za, proti vzdržani, zavrnjeno, 250 do za, proti vzdržani, zavrnjeno, 250. Preveriti želite? V redu, preverjamo 250. Yeah, close, yeah, slow. Close the, I close the vote. Konec glasovanja. Sprejeto. 251. Za, proti, zdržani. Zavrnjeno. Potem pa pridemo na 252, ki je bil umaknen. O tem ne bomo glasovali torej o predlogu 252 ne glasujemo. Sedaj pa 253. To je za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 15. To je za, proti, zdržani, sprejeto. 261, 262, do za, proti, zdržani, zavrneno, kompromis 16, do za, proti, zdržani, sprejeto, 200 so 70 za, proti vzdržani zavrnjeno. 271, 273 za, proti vzdržani zavrnjeno. 272 za, proti vzdržani zavrnjeno. 274 za, proti vzdržani. 274 za, proti vzdržani zavrnjeno. 275 za, proti vzdržani zavrnjeno. 275 kastaldo, še enkrat glasujemo, no, preverili bomo. I close. I close the Konec glasovanja. Zavrnjeno.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 predlog številka 277. I close the vote. Konec glasovanja. Hvala, zavrnjeno. 280 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 281 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 17 za, proti, zdržani, sprejeto. 286, to je za, proti, držani, zavrnjeno. 287, to je za, proti, držani, zavrnjeno. Kompromis 18, to je za, proti, držani, sprijeto. Sedaj pa pridemo na predlog 298, Schaffhauser, to je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 299, to je za proti, zdržani sprejeto. 300. Je bil maknen 301. Kdo je za? Proti, zdržani zavrnjeno. 302, 303, 304, 305. Kdo je za? Proti, zdržani sprejeto. 306. Aha, sedaj gremo na 311. 311 to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 312 to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 19 to je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 20 je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 21 je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa predlog številka 338 Schaffhauser. Do za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 339 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 340 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 341 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 342 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 343 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 344 je za, proti, vzdržani, sprejeto. Čestitam. Kompromis 22 je za proti držani sprejeto. 347, 348, da za proti vzdržani zavrnjeno. 349, 350. Da za proti držani zavrnjeno. 351 do za proti vzdržani zavrnjeno. 352 do za proti vzdržani zavrnjeno. 353 do za proti vzdržani zavrnjeno. 354 do za proti vzdržani zavrnjeno zavrnjeno. 355 je za, proti vzdržani sprejeto, 356 je za, proti vzdržani. To bomo preverili. 356. Vi mis tri. Še tri manjkajo. Tu. V redu, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. 357 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 358 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 359 za, proti, vzdržani, sprejeto. 360 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Uvodne navedbe, kompromis enak, za, proti, vzdržani, Sprejeto. Kompromis 2. Do za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 3. Do za, proti, vzdržani. Sprejeto. Sedaj pa zoper na predlog Schaffhauser 54 do za proti zdržani zavrnjeno. 52 do za proti zdržani zavrnjeno. 53 do za proti zdržani zavrnjeno. 54 do za proti, držani, sprejeto. 55, to je za, proti, držani, 55, za, proti, držani, isti sen, to bomo preverili. Preverjamo, da bomo gotovi. Tri omis. Ja, Še tri manjkajo. I close the vote. Konec glasovanja. Še dva glasova manjkata, vendar je zavrnjeno. 56 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 57 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 58 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 59 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti 59? V redu, preverili bomo. Adopted, but nobody people are sleeping. We miss Še pet glasov manjka. Konec glasovanja. Sprejeta. 60, kdo je za, proti, držani sprejeta. 61 za, proti. 61 za, proti. Zdržani, zavrnjeno. 62 za, proti. Zdržani, zavrnjeno. Kompromis 4 za, proti. Zdržani, sprejeta. Sedaj pa gremo na predlog številka 79 za proti zdržani. Sprejeto. 80 za proti zdržani zavrnjeno. 81 za proti zdržani zavrnjeno. 82 za proti zdržani sprejeto. 83. 84. To je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 85, to je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 86, to je za, proti, zdržani. To bomo preverili. Gospod Freund, nihče ni dvignil rok. five people are missing. Še pet jih mora glasovati. Vote. Konec glasovanja. Sprejeto. 87 za, proti držani sprejeto. 88 za, proti držani sprejeto. 89 za, proti. Držani zavrnjeno 90. Za proti držani. Sprejeto. 91 do za, proti vzdržani, sprejeto. 92 do za, proti vzdržani, zavrnjeno. 93 do za, proti vzdržani, sprejeto, mislim. 94 do za. Torej, preverimo 93 najprej. Preverjamo. Ok, I close the vote. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 94 je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 95 je za, proti vzdržani, sprejeto. 96 je za, proti vzdržani vzdržani, sprejeto 97, da je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. To bomo preverili. Boštinaru 97, ni bilo namreč jasno. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 98 do je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Preverili bomo. V redu. Preverjamo predlog številka 98. Klik. I close the vote. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 99 do za, proti. Držani zavrnjeno. 100 do za, proti, držani zavrnjeno. 101 do za, proti, zdržani zavrnjeno. Vodne navedbe 1, 2, enak, za, proti, zdržani sprejeto. Številka 2, kdo za, proti, držani sprejeto. 3, kdo za, proti, zdržani sprejeto. 4.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 Ah, Konec glasovanja. Sprejeto. Aha, oba sta brezpredmetna, 7 in 8. Sedaj pa glasujemo o končnem dopolnjenem poročilu. We, I don't know, we miss uh, some people. Nekaj še manjka, pet glasov še manjka. Konec glasovanja. Sprejeto, čestitam gospodu Paskoju. Let's go on. Nadaljujemo. Sedaj pa točka številka 10. Okay, there is question. Okay, let's go on to item. Torej, točka številka 10. Bomo kar nadaljevali. Gre za zunani strategiji Evropske unije proti zgodnim in prisilnim porokam naproti naslednji ukrepi. Uh, Poročevalec je Šarlps Görens. V navedbi. A. Šilka 10 do za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 6, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 7, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa gremo na predlog številka 167, kan. A, še kompromis 9, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa predlog številka 167, kdo je za proti vzdržani sprejeto 165, ne, ta je brezpredmeten, kompromis 10, do je za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 11, do je za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 12, do je za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 13, do je za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 14, do je za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe številka 196, Mobarik. Želite besedo? Eh, kultura glasovanja v tem parlamentu. Torej, gospa predsedojoča, kultura glasovanja v Evropskem parlamentu je zelo nenavadna. Ne preštete glasov, pogledate samo koliko rok je dvignjenih. Mislim, da eh, moramo mm, glasovanje obravnavati z več spoštovanja. Kako lahko preverite, kakšen je izid? Je to demokracija? Posod po svetu to delajo drugače. To je pa enostavno ten cirkus. Naši državljani plačujejo za to. Je to glasovanje, nekaj sekund, eh, hina hitro preberete seznam glasovanj, nihče ne ve, kakšen je izid. To je prava farsa. In mislim, da mm, tukaj ne bi želel sodelovati pri tem. Kot veste, so to kompromisi, na sestankih je bilo že vse obdelano, kompromisi so na seznamu. To je pravi cirkus. Vsak glas šteje, gre za demokracijo. Torej, nadaljujem z postopkom, ni vam treba skrbeti. Spredlog sem je številka 196 za proti držani sprejeto. Sedaj pa fam 13 do za proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 15, to je za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 16, to je za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 17, to je za, proti, zdržani, sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe številka 220. Buhner, to je za, proti, zdržani, sprejeto. 222 do za, proti, vzdržani, sprejeta. Zdaj pa 227 do za, proti, vzdržani. Mislim, da je bilo zavrnjeno, vendar bomo preverili. 227. Yes, 227. Uh, Še nekaj. Poslancem ni glasovalo, tri glasovi manjkajo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 226 za, proti, držani. Zavrnjeno. 225 za, proti, držani. Zavrnjeno. 228 za, proti, držani. Sprejeto. 229 za, proti, držani. To bomo preverili, 229, da bomo gotovi glede izida. Konec glasovanja sprejeto. Hvala, da ste dvignili roke. 231 za, proti zdržani, sprejeto, fam 19 za, proti zdržani, sprejeto, fam 24 eh, je nedopusten. Lahko nadaljujemo. V redu. Vodna nevedba A, kompromis 18, to je za, proti, zdržani, sprejeta. Prejasnem le številka 24, to je za, proti, zdržani, sprejeto. Prejasnem le številka 25, to je za, proti, zdržani. Vzdržani, sprejeto. 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo številka 26. Konec glasovanja. Zavrnjeno sedaj pa 28 za proti. 28 za proti, zdržani, zavrnen kompromis. Preverili bomo, v redu. Zakaj pa ne dvigujete rok? Preverjamo torej. I, I close the vote. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 19 za, proti stržani spreto. Kompromis 20 za, proti stržani spreto. Kompromis 21 za, proti stržani spreto. Kompromis 22 za, proti stržani spreto. Kompromis 23 za, proti stržani spreto. Zdaj pa kompromis 24. Okay, we know now. Comprom Kompromis. 24 za, proti, zdržani, sprijeto. Kompromis 24. So kakšne težave? Kompromis 24, to je za, proti, zdržani, sprijeto. Sedaj pa kompromis 25, to je za, Se pravi, vodna navedba G, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predla sem je številka 8, 86, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 26, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa predla sem je številka 89, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predla smo je številka 92. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeta. Fam O, kdo je za, proti, držani, spreto. Fam T, kdo je za, proti, držani, spreto. Fam Y, kdo je za, proti, držani, spreto. Sedaj pa uvodne izjave. Pred smo ještelka 1, kdo je za, proti, držani, spreto. Pred smo ještelka 2, kdo je za, proti, držani, spreto vzdržani spredo. Prezno je številka 3, kdo za, proti, vzdržani zavrnjeno. Prezno je številka 4, kdo za, proti, vzdržani zavrnjeno. Prezno je številka 5, kdo za, proti, vzdržani zavrnjeno. Prezno je številka 6, kdo za, proti, vzdržani zavrnjeno. Prezno je številka 7, kdo za, to bi preverili. Številko 6, preverjamo. Predlog so nime številka 6, preverjamo. adopted. Ma videli? Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala. Predlog spremembe številka 7. Kdo je za? Proti? Stržani? Sprejeto. Predlog spremembe številka 8. Kdo je za? Proti? Stržani? Sprejeto. Predlog spremembe številka 9. Kdo je za? Proti? Stržani? Sprejeto. Predlog spremembe številka 12. Kdo je za? Proti? Stržani? vzdržani, sprejeto. Sedaj pa gremo na elektronsko glasovanje v snutku poročila z vsemi unešenimi spremembami. Še dva manjkata. Konec glasovanja. sprejeto. Sedaj pa je enajsta točka kršitev pravic domorodnih ljudstev v svetu, ključno s prilaščanjem zemljišč. Gremo kar na glasovanje. Prosim, da se koncentrirate, kajti imamo še, velika, še veliko dela. Kompromisena. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet to 82, aha, to ne bomo, ne, v tem ne bomo glasovati, 83 do za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 2, za, proti, zdržani, sprejeto. 87 do za, proti, zdržani, sprejeto. 88 do za, proti, zdržani, sprejeto. 9, aha, lahko dvijate roke, 89 do za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 3 kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto 94, adaktusom, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto 103, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 6, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 7, kdo je za proti vzdržani sprejeto. 115 za, proti vzdržani sprejeto. 116 za, proti vzdržani sprejeto. Aha, to bomo preverili. 116. Celer in ostali. 3 votes are missing. Še trije manjkajo. Konec glasovanja sprejeta. 117 vohner do za proti vzdržani sprejeta. Kompromis 8 do za proti vzdržani sprejeta. Kompromis 9 do za proti vzdržani sprejeta. Kompromis 10 do za proti vzdržani sprejeta. Kompromis 11 do za proti vzdržani sprejeta. 130 vohner to je za, proti vzdržanje sprejeto, kompromis 12, to je za, proti vzdržanje sprejeto, 136, to je za, proti vzdržanje sprejeto, 137, bomo preverili, 136. <laughs> Rejected. Zavrneno. Štiri glasovi manjkajo. I close the vote. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 137 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Preveriti želite? 137. Preverimo. Konec glasovanja. Sprejeto. 139 je brezpredmeten, kompromis 13, to je za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 14, to je za, proti, vzdržani, sprejeto, 144 je za, proti, vzdržani, sprejeto, 145 je za, proti, vzdržani, preverili bomo, torej 145. Rejected, Konec glasovanja. Zavrnjeno. Nadaljujemo 146 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 147, s tem, da bomo glasovali 148 za, proti, zdržani, sprijeto. 149 za, proti, zdržani, sprijeto. 150, aha, o tem ne bomo glasovali. Kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis želite preveriti. Kompromis 15. Kompromis 15. Sedaj pa kompromis 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa 160, to je za proti vzdržani sprejeto, 161, to je za proti vzdržani sprejeto, 162, to je za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 17, to je za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa glasujemo po deli 168, prvi del, kdo je za proti vzdržani zavrnjeno. Drugi del, kdo je za proti. Zdržani. Mislim, da je bilo zavrnjeno. 170. To za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 171. za. Proti. Zdržani. Mislim, da je bilo zavrnjeno, vendar pa bomo preverili 171. We miss seven votes. Še sedem jih ni glasovalo. Six votes are missing. So. Še šest. Ne želite glasovati. V redu, konec glasovanja. Zavrneno. 172 za proti vzdržani spreto. 173 za proti vzdržani spreto. Sedaj pa sprejeto. To bomo preverili. 173. Preverjamo. Še šest glasov manjka. Konec glasovanja. Sprejeto. Promise 18.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 Zdržani sprejeto 186 do za proti, zdržani sprejeto 187 do za proti, zdržani sprejeto kompromis 21 do za proti, zdržani sprejeto 192 do za proti, zdržani sprejeto. 194 do za, proti, vzdržani, sprejeto. 196 do za, proti, vzdržani, sprejeto. 197 do za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 22 do za, proti, vzdržani, sprejeto. 203 do za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 205, aha, želite preveriti 203. We close the vote. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 205 je za, proti, zdržani. 205 je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis 23. Želite preveriti 205? V redu, preverjamo. trying to do my best, you know. Zelo se trudim. <laughs> uh, okay, we missed three votes, but we go on. Še tri manjkajo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 23, bo za, proti, zdržani. Sprejeto 211, to je za, proti, držani srca vrnjena. Ponavljamo 211 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Vendar bomo se eno preverili. Sedaj jo bomo videli. 211. Now you'll see that 211, check. missing five uh, four votes. Še štirje morajo glasovati. Konec glasovanja. Sprejeto. Vendar pa to ni razvidno iz vaših rok. 212 za, proti, zdržani, sprejeto gospod Bohner, sprejeto je bilo. Zakaj želite preveriti? 212, v redu, bomo pa preverili. Check and do what? I close the vote. Konec glasovanja. Zavrnejo. 213 za, proti, zdržani. Še enkrat bomo preverili, se upravičujem. Ni namreč jasno. You know what, five, five Vesto trinaš, petih mora glasovati, sve pa konec glasovanja. Sprejeto. 214. Za, proti, držani zavrnjeno. Tako namreč kaže, ker ne dvigujete rok. V redu, bomo pa preverili 214. Saj imamo čas. Še pet glasov manjka, konec glasovanja zavrnjeno. Upoštevati morate, da pet poslancev ne glasuje. Kompromis 24 je za, proti, zdržani sprejeto, 218 je za, proti, zdržani sprejeto, 219 je za proti, vzdržani, spreto. Kompromis 25 do za, proti, vzdržani, spreto. 221 do za, proti, vzdržani, spreto. Kompromis 26 do za, proti, vzdržani, spreto. 11 do za, proti, vzdržani. Preverili bomo. Sorry for checking, but five votes are missing. Še pet glasov manjka, konec glasovanja. Hvala lepa. Kompromis 27, da za proti zdržani sprijeto. 17 podelih glasujemo. Prvi del, kdo je za proti zdržani sprijeto. Drugi del, kdo je za proti zdržani sprijeto. Drugi del, še enkrat za, proti, držani, zavrnjeno. Kompromis 28. Želite preveriti drugi del predloga številke 17? V redu, preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 28 za, proti vzdržani sprejeto. 25 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 29 za, proti vzdržani sprejeto. 31 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 30 za, proti vzdržani sprejeti. Kompromis 31 za, proti vzdržani sprejeto. 41 za proti, držani, zavrnjeno. Tukaj glasujete lahko po lasni vesti. 42, da je za. 41, želite preveriti, v redu, bomo preverili. Ask me to check. Če želite, lahko preverimo. Close, I close the vote. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 42 za, proti, zdržanje. Zavrnjeno. 43 za, proti, zdržanje. 43 bomo preverili. It is. I close the vote. Konec glasovanja. Hvala. Sprejeti. 44 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 45 za, proti, zdržani. Moramo preveriti. Ni razvidno. Preverjamo 45. 45 check. We close the vote konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 32 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 48 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 49 ne glasujemo, 51 za, proti, vzdržani, sprejet. 52 za, proti, vzdržani, sprejet kompromis 33 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 34 eh, za, proti vzdržani sprejet. 54 za, proti vzdržani sprejet. 3, 35 za, proti vzdržani sprejet. 57 za, proti vzdržani zavrnjen. 58 za, proti vzdržani sprejet vzdržani, sprejet 60 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjen, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen, 61 za, proti, vzdržani, nisem prepričana. Preverimo 61. Moramo preveriti. konec glasovanja. Zavrnjen. 62 za, proti, vzdržani, sprejet. 64 za, proti, vzdržani, sprejet. 63. Preverjamo, preverjamo 64. Konec glasovanja. Sprejet. Zdaj je 63 brezpredmeten. Kompromis 36 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Nadaljujemo z 71. Ne, ne, ne, sopravičujem, sprejet je bil. Nadaljujemo z 71, sopravičujem. Za, proti, vzdržani vzdržani, sprejet 72 za, proti, vzdržani, sprejet 73 za, proti, vzdržani. Moramo preveriti. Preverjamo 73. Trije manjkajo, prav, zaključimo. Sprejeto. 74 za, ne sprašujem 75, eh, še, tudi brezpredmeten 76 za, proti, vzdržani, sprejet. 77 za, proti, vzdržani, sprejet. 78 za, proti, vzdržani, sprejet. 79 za, proti, vzdržani. 79 glasujemo. Mislite, da je zavrnjen? Nisem prepričana. Preverimo. Preverimo 79. Nočem nikogar zavajati. Torej, 79 glasujemo. Ves čas imamo, tukaj imamo trenutno 48 članov, vedno pa je oddanih 45 glasov. Zaključimo glasovanje. In to ni moj problem. Sprejeto. Uvodne zjave 3a, 1 za, proti, zdržani, za, sprejeto 2, za, proti, zdržani, sprejeto 3, za, preverjamo 2, preverimo številka 2, številko 2. konec. Zavrnjen. Uvodna izjava 3. Za, proti, vzdržani, sprejeto 4. Za, proti, vzdržani, sprejeto 5. Za, proti, vzdržani 5. Za, proti, vzdržani, zavrnjen 6. Hočete preveriti številko 5? Konec glasovanja. Sprejeto. 6. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. 7. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. 8. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. 9. Za, proti, vzdržani. Zdržanje sprejeto. Nadaljujemo z mnenjem odbora FEM1. Je brezpredmeten FEM2 za. Torej, glasujemo za FEM2. Za, proti, vzdržani. Glasujemo o FEM2. Prosim, glasujte. Preverimo. Konec glasovanja sprejeto. FEM3, prvi del, glasovanje o delih, kateri je brezpredmeten, oba sta brezpredmetna. Prvi del je brezpredmeten, drugi del. Glasujemo. Glasujemo o drugem delu. Torej, glasujemo le o drugem delu FEM3. Za, proti, vzdržani. Zavrnjen. Zakaj bi preverili? Prav. Prav, preverimo drugi del. Konec glasovanja. Sprejeto. FEM 4. Prvi del je brezpredmeten, drugi del ostane. Glasujemo o drugem delu. Za, proti zdržani, zavrnjen. Mislite, da bo isto? Prav, preverimo. Drugi del FEM4. Konec glasovanja. Sprejeto. FEM5 je brezpredmeten. Torej, nadaljujemo s FEM8. Za, proti. vzdržani, sprejeto. Mislite, da ne? Prav preverjamo. FEM 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. FEM 10. Želite preveriti? Kdo želi preveriti? Preverjamo FEM 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. FEM 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. FEM 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. FEM 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. FEM 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. FEM 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. FEM 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. FEM 23 za, proti, vzdržani, sprejeto uvodna izjava B za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava D za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava E za, proti, <laughs> proti vzdržani, sprejeto. F za, kaj bi preverili? Kdo hoče preveriti? Kaj? Uvodno izjavo E. Preverjamo uvodno izjavo E. Vodna izjava E odbora za ženske. Šest glasov manjka. Prav, če spijo, pa bomo zaključili s glasovanjem. Sprejetje uvodna izjava E. F. Za, proti, zdržani sprejeto. Uvodna izjava J. Za, proti, zdržani sprejeta uvodna izjava K za proti vzdržani sprejeto. L za proti vzdržani sprejeto. O, M, nič, n, O za proti vzdržani sprejeto. P za proti vzdržani zavrnjena sprejeta. Q za proti vzdržani sprejeta. Nadaljujemo z mnenjem odbora DV. DV 1 za proti vzdržani sprejeto. DV Preverimo, preverjamo DV1. Gospod Preda, prav bomo preverili. Konec glasovanja. Zavrnjen, prav ste imeli, hvala. Nadaljujemo. DV3 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Preverjamo spet. Prav, preverimo še enkrat. Konec glasovanja. Sprejet. 9-4. Ni enaka večina, vidite. 9-4 za, proti, vzdržani, sprejet. 9-5 za, proti, še enkrat. 9-5 za, proti, vzdržani vzdržani. Preverimo. Preverjamo DV5. Konec glasovanja. Sprejeto. DV6. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. DV7. Za, proti, vzdržani sprejeto. 9.8. Prvi del, drugi del. Glasujemo le v drugem delu, prvi za, proti, vzdržani, zavrnjen. Hočete preveriti drugi del? Prav. Preverjamo drugi del predloga sprememb 9.8. Konec glasovanja. Zavrnjen. Nadaljujemo zadeve. Deset prvi del. Torej prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. Ne dvigujete rok. Ves čas bomo tako glasovali. Prvi del 90. Preverimo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del je brezpredmeten. DV11 za, proti, zdržani. Preverimo DV11. Ni vedno ista večina. Žal, žal to ne drži. Ni ista večina. Zelo skrbno spremljamo. Ni to ista večina. Konec glasovanja. Sprejeto. 9.12. ne, 9.13. v drugem delu za, proti, zdržani, zavrnjen. Prav, preverimo. Vrlo kompleks. No, no, I'm looking at you. Ne, ne, vas gledam, gospod Rajdl. Konec glasovanja. Sprejeto. 9.14 za, proti, vzdržani. Sprejet. 9.15, prvi del. Za, proti, vzdržani. 9.16 zavrnjen. Okay, let's... Prav, preverimo. Let's see now. Poglejmo. Adopted. Sprejet. Drugi del je brezpredmeten. DV18 za, proti, zdržani, sprejet. DV21 za, proti, vzdržani, sprejet. DV23 za, proti, vzdržani, sprejet. DV25 za, proti, vzdržani, sprejet hočete, da preverimo? Preverimo 9.25. Konec glasovanja. Zavrnjen. Vidite? Ni enaka večina. Zavrnjen je bil. Deve 29. Za, proti, vzdržani. Zavrnjen. 9.30 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 9.31 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Prav. Preverjamo 9.31. Konec glasovanja. Sprejeto. 932 za, proti, zdržani. Sprejet. 933 za, proti, zdržani. Sprejet. S tem prihajamo na elektronsko glasovanje o osnutku poročila. Konec glasovanja. Sprejeto poročilo. Hvala vsem. Bomo imeli kakšne razlage glasov? Rada bi se vam zahvalila za vso potrpežljivost in sodelovanje. To danes ni bila preprosta naloga. Hvala lepa. Well was trying to. Okay. Now there is no break. Le minuto odmora za tiste, ki bi želeli oditi, kajti nadaljevati moramo z 12. točko situacijo v Armeniji. Ovako, javi se ome tipu, zove me neki tip sa radija. Okay, dear colleagues, uh, we'll have to Kolegice in kolegi, moramo nadaljevati. Nadaljujemo z izmenjavo mnen o situaciji v Armeniji. Kot vsi veste, se je zgodilo nek veliko pomembnih dogodkov, medtem ko je odbor pripravljal postopek o odobritvi glede uh, obsegojočega in okrepljenega sporazuma o partnerstvu med EU in Armenijo, o katerem smo pravkar glasovali. Vas lahko prosim, da zasedete svoje mesta. 8. maja, torej prejšnji teden, je bil Nikol Pašenjan izvoljen za predsednika vlade Armenije. Izvolil ga je državni zbor, kot veste. E, to je sledilo dvema tednoma demonstraciji, predvsem v Jerevanu, in uh, veliko uh, je bilo protestnikov pridržanih, vključno tudi z armenijskimi poslanci. In vse to je potem privedlo do odstopa um, nedavno izvoljenega predsednika vlade in prejšnjega predsednika Serža Sarkisjana. 24. aprila so v, um, predsedujoči temu odboru uh, napisali izjavo in po izvolitvi 8. maja je predsednik odbora gospod El, uh, McAllister povabil predsednika vlade Pašinjana na današnje srečanje. Seveda pa iz razumljivih razlogov ni mogel odpotovati v Brusel, tako da smo zelo veseli, da smemo med sabo pozdraviti gospoda Tatula Markarija, na vodjo misije Armenije v Evropski uniji, ki nam bo povedal več o situaciji. Torej, dala bi besedo njegov njegovi ekscelenci gospodu Tatulu Markarjanu, vodju misije, vodji misije Armenije v Evropski uniji. Boste sedeli kar tam? Izvolite besedo. Uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoča spoštovani poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, gospod Devin, gospe in gospodje. Glede na to, da bomo, da, hvala, da ste današnjo razpravo posvetili Armeniji in nedavnim političnim dogodkom tam. Preden dam svojo izjavo, dovolite, da se najprej zahvalim članom odbora AFED, da ste potrdili sklenitev Eh, celotnega partnerskega sporazuma med EU in Armenijo. Kot veste, je eh, Romun, eh, Republika Armenija že soglasno ratificirala ta sporazum, začasno izvajanje pa se začne z 1. junijem letošnjega leta. Kot je že bilo večkrat rečeno, je Armenija velik pomen pripisovala in pripisuje poglabljanju odnosa z Evropsko unijo. Zato bi čimprejšnja ratifikacija in izvajanje celovitega sporazuma o partnerstvu med EU in eh, Republiko Armenijo bila zelo pomembna. Gre za dokument, ki temeli eh, na naši skupni zavezi demokraciji, človekom pravicam in vladavini prava. To je dokument, ki ustvarja trdno pravno podlago za globok politični dialog, za širjenje sektorskega in gospodarskega sodelovanja in tudi omogoča večjo mobilnost med našimi državljani, s tem, ko se sproža dialog za sprostitev vizumskega režima. Pripričan sem, da bo to tudi pozitivno sporočilo držav, čla, državam članicam, da bodo pospešile eh, proces ratifikacije. Ključno z prioritetami partnerstva bo ta sporazum krepil naše sodelovanje in prinesel premljive rezultate našim državljanom. Gospe in gospodje, nov sporazum med EU in Armenijo in naši dvostranski odnosi so vedno zelo koristna tema za razpravo in da se sedaj v tem kontekstu pogovarjamo o nedavnem političnem dogodku je velikega pomena. Evropska unija je igrala povedno vlogo v, eh, v Armeniji in nedavni politični dogodki so pokazali, da prebivalstvo Armenije eh, ceni demokracijo in je v celoti predano demokratičnim načelom. Ne bom se spuščal vse podrobnosti nedavnega političnega dogajanja, ampak sedaj je politična kriza za nami in zdaj je pomembno vedeti, da je v celotnem obdobju bilo videti, da so državljani Armenije svobodno izražali svojo pravico na miro miroljuben in nenasilen način. Vse strani so izkazale uh, zadržanost, se vključile v pomemben dialog, kar je omogočilo miren prehod uh, oblasti, prenos oblasti v skladu z armensko ustavo. To je vsekakor izkazalo veliko raven politične zrelosti, ki jo je naša država dosegla v zadnjih letih. Danes je v Armeniji demokracija nepovratna in nova vlada se je zavezala, da bo storila vse, da bi ta demokratičnost bila v celoti skladna z najboljšimi praksi EU. Nova vlada v Armeniji, ki jo bo oblikoval gospod Pašenjan, vključuje strokovnjake, pa tudi predstavnike najrazličnejših političnih strank. Gospe in gospodje, z velikim veseljem se veselimo podpore Evropske unije v tem ambicioznem prizadevanju, da bi zagotovili eh, in dosegli velike želje naše družbe. Izkoriščam to priložnost in izražam tudi zahvalo za trajno podporo in pomoč Evropske unije. Zahvaljujem se voditeljem Evropske unije, Evropskemu parlamentu, temu odboru, da ste vse čas bili angažirani tudi med politično krizo v Armeniji in ste skušali eh, pripomoči k temu, da jo premagamo. Hvala lepa za vašo pozornost. Najlepša hvala za te informacije. Med nami vidim tudi gospod Tökeša. Glede na to, da je poročevalec za Armenijo, menim, da nam lahko tudi on pove nekaj besed. Kolikšno časa ima na voljo? Hvala, gospa gos, predsedujoča, gospe eh, in gospodje, kolegice in kolegi. Danes je uh, ta odbor veli, z veliko večino podprl odobritev Evropskega parlamenta za nov celovit in okrepli, okrepljen partnerski sporazum med EU in Armenijo. Veliko veselje mi je bilo kot poročevalcu za Armenijo, da sem smel pripraviti položaj, stališče Evropskega parlamenta glede te odobritve in tudi spremljajoče resolucije. Želel bi izkoristiti to priložnost in se zahvaliti kolegom in kolegicam za odlično sodelovanje v tem celotnem eh, postopku v odboru. Rad pa bi se zahvalil tudi za podporo sekretarjata in zahvalil bi se tudi osebju mojem, moji ekipi, Julien in Robertu. Kar zadeva eh, razmere v Armeniji. Vemo, da so se dramatični dogodki odvijali sočasno, ko je potekalo delo v tem odboru eh, na temo eh, obsežnega eh, partnerskega sporazuma. In te dogodke smo budno spremljali in jih tudi še danes. V našem poročilu smo pozdravili in čestitali uh, armenskim državljanom za prenos oblasti, ki se je speljal na miren način in ki je prevedel do spremembe vladi v skladu z armensko ustavo. Prav tako pozdravljamo zadržanost organov pregona med demonstracijami. Ampak kot je kratko omenjala predsedojoča, mm nas skrbi število oseb, ki so bile pridržane, ko so mirno protestirale in med njimi so tudi armenski poslanci. Razumem, da je še 41 oseb uh, proti. Uh, tem osebam um, uložena kazenska ovadba. Morda bi bilo treba spremeniti ustrezni člen kazenskega zakonika, kar zadeva um, množične nemire in njihovo organizacijo. O tem se pogovarjamo z organi, prosil pa bi veleposlanika Markarjana za več informacij o teh primerih. Prav tako pa bi želel, da naše skrbi prenese v Jerevan. Te komentarje bi zaključil s tem, da znova čestitam um, Nikolo Pašinjanu ob izvolitvi za novega predsednika vlade Armenije. Hkrati pa bi pozval njegovo vlado naj čim hitreje začne izpolnjevati pričakovanja armenskih državljanov, še zlasti kar zadeva vladavino prava in boja proti korupciji. Kot smo rekli tudi v našem poročilu in um, ta odbor in celoten Evropski parlament podpira nadaljne sodelovanje z Armenijo, z njenimi voditelji in civilno družbo. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod Tokeš. Hvala za vaše komentarje. In vaš prispevek. Glede na to, da nam časa pri, primankuje, naj povem, da imam na seznamu pet poslancev, ki bi želeli spregovoriti v razpravi. Če bi želel besedo še kdo drug nam to sporočite zdaj. Vsak od petih uh, eh, priglašenih pa ima dve minuti časa. Gospa Modi, najprej izvolite. Hvala lepa. Zahvaljujem se tudi veleposlaniku, da se nam je danes dopovdne pridružil. Najprej bi se priključila komentarjem predhodnega govornika in tudi jaz uh, sem vesela, da smo danes eh, potrdili naše poročilo o celovitem in okrepljenem partnerskem sporazumu. In rada bi tudi um, komentirala, da smo videli demokratični duh v Armeniji v zadnjih dneh in vidimo tudi, da je ta duh privedel do izvolitve gospoda Pašinjana. Rada bi vedela, kaj je trenutno stanje, kaj se bo zgodilo z uh, naslednjimi volitvami, kaj menite, da bodo naslednji parlamentarni koraki, kakšna bo morebitna sprememba volilne zakonodaje. Vesela bi bila komentarja v tej smeri. Hvala. Gospod Enak je naslednji. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Tudi jaz bi čestital gospodu Tokešu. Um, za vso podporo, ki jo je danes izrazil odbor, ko smo potrdili in odobrili celovit in okrepljen partnerski sporazum. Zahvalil pa bi se tudi gospodu Markarijanu in podporo njegove besede glede Republike Armenije. Vemo, kateri so razlogi, iz katerih je uh, se Evrop, uh, Armenija uh, odločila za carinsko unijo eh, in za Eurazijsko ekonomsko unijo. In jaz sem vedno zagovarjal, da je treba vedno ohranjati odprta vrata v Evropsko unijo za vsa področja, ki presegajo ta celoviti in okrepljen partnerski sporazum. Torej, vesel sem, da se je to zdaj zgodilo in zelo sem tudi vesel, da je uh, par, uh, armenijski parlament že podal svojo odobritev in uh, mislim, da bo ta odobritev podana tudi na plenarni plenarnem zasedanju v kratkem. Armenija je kot država pokazala veliko raven zrelosti kot demokracija, spoštovala je tudi voljo ljudstva, ampak kar zadeva vladavino prava, bi eh, želel tukaj omeniti tudi, da bi želel, da se uspešno izpelje tudi dialog za sprostitev vizumskega režima. Tako bi imeli državljani obeh uh, strani možnost, da se obiskujejo med sabo. Armenija pa vsekakor država, kjer uh, je kultura starodavna in zelo bogata. Gospod Štetina, na vrsti ste vi. Najlepša hvala za besedo, gospod predsedujoča. Prosim vas, da nadanete slušalke. Děkuji. Najlepša hvala. Tudi jaz bi se zahvalil gospodu Tkešu, ki je uspel posodobiti svoje poročilo in van vključiti tudi najnovejše dogodke. Dogodke, ki smo jim bili priča v Jerevanu in v drugih armenskih mestih. To, kar smo tam videli, zelo dobro priča o modrosti armenskega ljudstva. Armenci niso dopustili, da bi jih pre, premagala čustva. To, kar se je zgodilo v Armeniji, je bilo resnično demokratično demokratični prenos oblasti. Armenici so dokazali, da so kos temu hudemu konfliktu med Armenijo in Azerbajdžanom in da so pripravljeni temu konfliktu narediti konec na tak ali drugačen način. Upam, da je s tem zdaj utrta pot. za zaključek spora v Gorskem Karabahu. Ta si zasluži neodvisnost, in eh, pri, zasluži si tudi, da ga prizna Evropska unija in drugi odločevalci v Evropi. Hvala, Hvala gospod Štetina. Zdaj dobi besedo gospa Hautala. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Najlepša hvala tudi veleposlaniku, da nam je prišel poročati o najnovejših dogodkih. Zelo znemirljivo je bilo eh, spremljati ta demokratični prenos oblasti v Armeniji in Jerevanu. Mislim, da imamo zelo dobro in pozitivno situacijo, kajti armenski parlament je soglasno podprl uh, uh, sporazum o celovitem in okrepljenem partnerstvu in mislim, da imamo tudi dober načrt za reforme v tej državi, kateri pozivajo uh, Eh, ljudje in mislim, da če se bo izvajal ta sporazum cepa, da bo do te reforme tudi mogoče. Pričakujem, da bo Evropska unija lahko povečala različne oblike podpore, tudi proračunsko podporo, naprimer javni upravi, tako da bi te reforme dejansko bile izpeljane seveda pod vodstvom nove vlade. Hkrati pa menim, da moramo pozvati k konstruktivnemu odnosu med vlado in opozicijo, kajti najmanj eh, Najslabše za Armenijo bi bilo, po mojem mnenju, da bi prišlo do hude polarizacije na politični krajni. Kot veste, je ta polarizacija naprimer eh, prisotna v Gruziji, kar ne prispeva k gruzijski poti v Evropsko unijo. Prav tako govorim tudi v vlogi vodje delegacije Evropskega parlamenta, ko smo opravili um, opazovalno, volilno opazovalno misijo v eh, Armeniji lani in kadarkoli bo v Armeniji sprejeta odločitev o predčasnih parlamentarnih volitvah, lahko povemo, da smo mi pripravljeni na to in smo se tudi pripravljeni vključiti v dolgotrajne, eh, dolgotrajno opazovanje. Vemo, kaj se je zgodilo prejšnjič in menim, da je zdaj čas, da se poskrbi, da ne bo prišlo do ustrahovanja, zlorabe administrativnih virov in tako naprej. Hvala. Sedaj dobi besedo gospod Nart. Hvala lepa, gospa predsednica, sodeloval sem pri opozovalski misiji v Armeniji. Politični preoblad v Armeniji je zelo pomemben Vendar pa ne smemo pozabiti tudi na spremembe v politični kupoli, kar bi resnično prineslo spremembe. Srečanja, ki smo jih imeli v okviru misije, so bila res zaskrbljujoča. Začutili smo, kaj to pomeni za arminsko družbo. V armenski družbi obstaja patologija, In to pomeni, da se družba krči, število prebivalcev je vedno manjše, ljudje, mladi predvsem se izseljujejo, imamo pa oligarhe, ki imajo pod svojim nadzorom celo gospodarstvo. Izseljevanje je res velik problem, vendar pa vseeno želim najboljše za armence, da bodo našli pot iz te krize, vendar pa. Ne smemo biti prehitro zadovoljni s premembami v vladi, če ne pride do družbeno-gospodarskih eh, sprememb. Treba je spremeniti krovno strukturo. Brez sprememb v oligarhični družbi pa si ne moremo predstavljati pravih korenitih sprememb v armenski družbi. Seveda bi si želel, da bi se Armenija približala z gospodarskega vidika Evropske unije, vendar pa razumem, kakšni so njihovi strateški problemi, kot eh, tudi potreba potem, da ohranijo ruska vojaška oporišča zaradi varnostnih razlogov na armenskem ozemlju. Vendar pa popolnoma razumem, kako se počutijo armenci v primežu med Turčijo in Azerbajdžanom, vendar pa ne smejo postati talci zaradi konflikta v Gorskem Karavahu, kar predstavlja resnično velik problem za Armenijo. Hvala se da pa gospod Kastaldo, dve minuti. Presidente, ringrazio ancora una volta. Hvala lepa, gospod predsedojoča. Dovolite, da se zahvalim njegovi ekscelenci gospodu veleposlaniku za informacije, ki jih je danes zdelil z nami, pa tudi gospodu Tokšu za njegovo delo. To, kar se je zgodilo v zadnjih nekaj tednih, je zgodovinski razvoj za demokracijo v Armeniji, vendar pa je tole prvi korak. Eh, to je prvi korak eh, napram drugim eh, izzivom, ki jih je treba premagati na kratek, srednji in dolgi rok. Tukaj še zlasti mislim na reforme, ki jih je predlagal novi predsednik vlade, spremembo volilne eh, zakonodaje in tako dalje. Tudi omenjale so se nove parlamentarne volitve, sočasno pa obstajajo tudi drugi veliki izzivi, s katerimi se je treba spoprijeti in ki niso bili razrešeni več let. Treba je narediti nekaj glede korupcije in uh, skušati je treba. Uh, narediti nekaj glede elite, ki ustavlja eh, gospodarsko napredovanje Armenije. Imamo partnerstvo zlasti z južnim delom v Evropi in zelo pomembno je, da se tem strukturam naredi konec. Hkrati pa je treba ustaviti uh, Eh, beg možganov, beg talentov v druge države, še zlasti so za izgradnjo prihodnosti v Armeniji seveda pomembni vla, mladi. Kolege bi želel spomniti tudi na to, da moramo podpreti armenske prijatelje in ljudstvo po naših najboljših močeh, v tem času in da moramo storiti vse, da bi pripomogli k mirovnemu procesu z Azerbajdžanom. Tako bomo lahko se otresli logike zadnjih let in bomo lahko visoki predstavnici rekli, ko, jo, ko bomo imeli to priložnost, da je sodelovanje med EU in Armenijo sodelovanje, ki ga je treba okrepiti. Vsekakor pa eh, z veseljem sodelujemo z armenskimi prijatelji in veseli smo spobodnih eh, znakov, še zlasti kar zadeva reforme. Hvala, sedaj pa Rebeka Harms, potem pa gospod Austrevičius. S tem smo potem zaključili seznam. Hvala, gospod predsedojoča. Zahvaljujem se tudi gospodu veleposlaniku, da se nam je danes pridružil. Rada bi podala pogled iz Euronesta, torej ki zadeva sodelovanje med Evropskim parlamentom in uh, našimi partnerskimi državami v shodem sosedstvu. Vidimo trenutek spremembe, čus, čas sprememb in to je bila dobra izkušnja za vse in tudi signal širš, za širšo regijo. To je veliko povedalo o demokratičnem razvoju v družbah v našem sosedstvu. Moram povedati, da sem čakala skoraj da in zadrževala dah, ko sem čakala poročila iz Armenije in okolice državljani so tisti, ki so tukaj prevzeli odgovornost nase. Kot drugo, tisti trenutek, ko je predsednik vlade sklenil ob res pravem času, um, da bo sprejel pravo odločitev, da bo odstopil. In vse to kaže, kakšne so spremembe, ki se dogajajo v Armeniji. Pa ne le v Armeniji, ampak Mislim, da je bil to pomemben trenutek tudi za zahod naše celine. Zelo dobro je bilo, da smo to videli. Sedaj seveda se soočate z težavno situacijo v parlamentu in upam, da bodo izkušnje iz preteklih tednov in tudi navki, ki so bili uh, potegnjeni iz napak eh, prejšnjih oblastnikov, da boste torej na tej podlagi lahko spoprijeli z težavnim položajem v, vla, v parlamentu. Seveda ni nikoli preprosto, če vlada nima večine v parlamentu. Upamo, da bomo priča konstruktivnim rešitvam, kot eh, so jih v Armeniji pripravili v zadnjih tednih. Samo Enkrat naj še počrtam, da je to res bil zelo, zelo pravi trenutek za odobritev celovitega in okrepljenega partnerskega sporazuma. To je dobro za Evropsko unijo, Evropo in Armenijo. Hvala, zdaj pa gospod Ostrevičus. Hvala, gospod predsedujoča. Pozdravljam nedavne dogodke v Armeniji in vsekakor je to pravi način in tudi prava smer še zlasti uh, naj pohvalil ta mir, miroljuben, če tudi odločen način, na katerega so se zgodile spremembe in to na ulicah. Te spremembe so vodili ljudje, državljani najbolje vedo, kakšne bi morale biti spremembe v državi. In to je dober nauk za tiste politike, ki skušajo manipulirati z ustavnimi spremembami. Vemo, da je leta 2015 potekal referendum in že takrat smo slišali nekaj pravih glasov, da, bo, da se bo kasneje te spremembe izkoriščalo za poskuse ohranitve oblasti in manipulacijo z voljo ljudmi. In tega morda ljudje niso vedeli poprej. Tako da upam, da bo to odlično izhodišče za novo politiko v Armeniji. Armenija potrebuje veliko družbenega in gospodarskega razvoja. Dvigniti more gospod, eh, to raven družbenega in gospodarskega razvoja na neko višjo raven. In zelo sem vesel, da je Evropska unija pripravila partnerski sporazum. In bil je seveda deležen močne podpore v odboru AFED. Naj ponovim, da sem vedno bil in ostajam močan oziroma velik skeptik glede kompatibilnosti Eurazijske unije in evropskega načina razvoja. In dokaz izhaja iz našega dokumenta, da zaradi tega ne bomo mogli odpraviti carin, kar pomeni seveda določene ovire za naše sodelovanje. In to bo ostalo tako, dokler bo uh, Eh, Evroazijski eh, uniji prevladoval geostrateški interes ene bogate države na severu. Upam, da bodo te spremembe v Armeniji privedle do boljšega sodelovanja na Južnem Kaukazu. Ta duh bi se moral razširiti tudi po tej regiji in pozivam Evropsko unijo, da pošlje v Armenijo zdaj večjo delegacijo in da s tem izkaže svoje sočutje in eh, podporo tej državi in njenim prebivalcem. Najlepša hvala, gospod Avštrevičev, sedaj pa gospod Ljutevin, direktor vzhodnega partnerstva. Najlepša hvala, gospod predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke, spoštovani gospod veleposlanik, kolegi in kolegice. Hvala, da ste dali SSD besedo v tej razpravi. Na najvišji ravni komisije in sveta smo sledili postopku oblikovanja nove vlade v Armeniji v skladu z armensko ustavo in, kar je še zlasti pomembno, na miren način. To, nažalost, ni vedno veljalo v tej državi. pozdravljamo dejstvo, da so vse stranke prevzele odgovornost eh, v zadnjih dneh. Prizadevamo si za krepitev odnosov z Armenijo, tudi prek izvajanja celovitega in enakopravnega sporozuma o partnerstvu. Ta je bil soglasno podprt tudi v eh, armenskem parlamentu in uh, eh, skoraj da soglasno podporo v tem odboru danes. Po našem mnenju bomo lahko na ta način uh, konsolidirali demokracijo v Armeniji, okrepili vladavino prava, izboljšali spoštovanje človekovih pravic in zagotovili dober uh, socialni ekonomski sistem za državljane Armenije. Če pa želimo doseči te pomembne cilje, je pomemben celovit dialog z vsemi deležniki in med vsemi deležniki v Armeniji. Cepa bo kmalo začela eh, začasno veljati, verjetno naslednji mesec, in na to bomo eh, naš trenutni svet za sodelovanje spremenili v svet za partnerstvo. In eh, prvo zasedanje bo potekalo 21. junija, kar je prav tako jasen signal zaveze z naše strani. Komisija in eh, zadevna ministerstva so se že začela pogovarjati o časovnem načrtu za izvajanje cepe. Pomembno je, da pokažemo konkretne rezultate v interesu državljanov. Naprimer, Armenija je decembra sprejela eh, zakonodajo za boj proti nasilju v družini. Upamo, da bo izvajanje cepe izboljšalo tudi poslovno okolje, kar so izpostavili govorniki v današnji razpravi obstajajo oligarhične strukture, ki škodijo eh, gospodarskemu razvoju države. Spodbujati želimo trgovino, naložbe, ekonomsko eh, rast in eh, izboljšanje življenjskih pogojev. Armenija je pomembna tudi z vidika vzhodnega partnerstva, pomembno je, pomembno je to tako za varnost, in situacijo v Armeniji, pa tudi v širši eh, regiji. Seveda bomo z veseljem povabili eh, premijeja tudi v eh, Evropo. Najlepša hvala, gospod Makarjan. Izvolite, če želite besedo, lahko sklenete, ampak prosim, ostanite kratki. Hvala, gospod predsedujoča. Da, želim se zahvaliti vsem poslancem in poslankam za izražene komentarje in za njihovo pripravljenost, da nadaljujemo z dobrimi odnosi. Vsa vaša sporočila bomo seveda posredovali zadevnim akterjem. Kar pa se tiče vprašanj v zvezi s preiskavami, pa tudi v zvezi z volilno zakonodajo, moram dejati, da so se razprave šele začele, pa sploh še niso formalne v parlamentu. Z vami bomo eh, sveda delili vse informacije, takrat, ko jih bomo dobili. Hvala. Najlepša hvala. Srečno Armeniji. S tem smo prišli do konca te eh, razprave danes. Še enkrat čestitke in eh, k malu nasvidenje. Sedaj pa bomo takoj nadaljevali skupno razpravo o točkah 13 in 14, gre za sporazum o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in Irakom. Naj spomnim, da moramo eh, končati do 12. Točno do 12. zato ker smo začeli že ob 8. Eh, danes s stankom. Eh, imeli smo namreč sejo predsedstva odbora AFED. Prosim vas torej, da ste kratki, eh, držite se časovnih omejitev in upam, da nam bo uspelo. Drugič, tokrat razpravljamo o eh, soglasju in o eh, resoluciji o sporozumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in Irakom. Prijeli smo 138 predlogov sprememb in vem, da gospa Saifi že trdo dela na kompromisnih predlogih sprememb. Če je z nami in vidim, da je z nami, ji bom besedo kar predala kot poročevalki. Upam, da bodo vsi ostali kmalo zaposlili, dvo, eh, zaposlili dvorano. Izvolite, gospa Saifi. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Po volitvah, ki so potekale v Iraku v eh, soboto, ta razprava služi podpori Iračanom. Želimo, da se vlada oblikuje čim prej in da bomo lahko čim prej nadaljevali s tesnim sodelovanjem eh, in poskrbeli za stabilizacijo in spravo v državi. 138 predlogov sprejem bilo uloženih, kot ste dejali. Zahvaljujem se vsem poročevalcem v Senci in eh, ostalim poslancem in poslankam za prispevke. Trenutno pripravljam predloge kompromisnih eh, sprememb. Številni predlogi sprememb so dopolnili eh, izvirno besedilo, številni pa ustrajajo predvsem pri tem, da zločini Daesha ne smejo ostati nekaznovani, spodbujati moramo spravo in eh, pluralizem v eh, iraški družbi, ki mora ostati raznolika. Boriti se je treba proti korupciji. Eh, razorožiti je treba milice in razširiti naše sodelovanje na različna področja, tako da bomo poskrbeli za vključujočo demokratično državo in družbo. To morajo biti naše prioritete še naprej. Moj namen je, da vključim veliko teh predlogov sprememb v končno besedilo in da eh, na koncu oblikujemo besedilo, ki eh, nam daje v pogled v celovito stanje v Iraku seveda so pomembni predvsem naši odnosi. Pazila bom na vaše komentarje. Hvala. Mikrofon za predsedujočo, prosim. Mikrofon, prosim. Uh, Želi kdo besedo v razpravi gospod Nart. Izvolite. Quiero agradecer el trabajo. Rad bi se zahvalil gospetu, ki za opravljeno delo. Rad bi se zahvalil tudi vsem ostalim eh, sodelavcem, ki so sodelovali pri tej resoluciji. Kot ponavadi, je zaradi severnoameriških eh, nespametnih poseganj prišlo do nesrečnih posledic, kar je treba rešiti. Pri tem stulemo mi in tudi američani. V Iraku vlada praznina, ki jo morajo zapolniti iračani sami. Imamo Lisa, Lisa Istanija, ki je verski vodja, ki ima vključujoč pristop svo, v svoji viziji o Iraku. Zato je treba poskrbeti za nesektarski pristop. V tem sporozumu o sodelovanju med Evropski uniji in Irakom gre ravno za to. Želimo spodbuditi vključujočo sestavo družbe, kjer je vključeno tudi civilizacija milic, kar je bilo nujno za zaustavitev islamske države. Vendar pa mora to nadzorovati iraška oblast, vključuje tudi odnose z Kurdistanom. kar je najprej predstavljala možnost za propad iraške države, istočasno pa moramo biti realistični, ne pa ideološki. Tudi to ji predstavlja veliko nevarnost za sam Irak, kot tudi za odnose s katerokoli drugo državo. Gre za zelo strateško ključno državo, ki pa je zelo krhka in tudi občutljiva. Najlepša hvala. Želi še kdo sodelovati v tej razpravi? Če ne, želim povedati naslednje. Glasovanje v našem eh, odboru bo potekalo 20. juna. Na plenarnem zasedanju bi lahko glasovali bodi si julija, bodi si septembra. Bomo videli. Gospa Sefi, najlepša hvala za vašo trdo delo. Hvala tudi poročevalcem in poročevalkam v senci. Veselimo se že končnega besedila in vaših kompromisov. Še enkrat, še enkrat najlepša hvala za sodelovanje danes do povdan, ni bilo lahko. Nadaljevali bomo ob pol treh z ostalimi točkami na dnevnem redu. Hvala.